nadaljem zakonodajnem postopku. Seznam je objavljen v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa dnevni red in načrt dela. Najprej gospod Weber. Spoštovani kolegi in kolegice, v imenu skupine ELS bi prosil, da bi se v prihodnjih dneh in urah ukvarjali z razmerami v Romunijo. E, sprožena je bila preiskava proti predsedniku vlade Ponti um, 17 točk obtožnice se mu uh, očita in večina v parlamentu trenutno blokira razrešitev odprtih vprašanj. Čeprav je pristojni komisar Timmermans jasno povedal, da zaupa preiskovalnim organom v Romuniji. Skupina ELS spoštuje suvereno odločitev romunskega parlamenta vendar pa smo prepričani, da vsi državljani pričakujejo preiskavo odprtih vprašanj. Tudi ministr za pravosodje Romunije je dejal, da tisti, ki želijo na ulice demonstrirati, eh, jim grozi preiskava ali morda celo prijetje. Eh, take izjave so eh, po mnenju LS nespremljive. Nespremljivo je, da se ljudi ustrahuje in zato moramo kot Evropski parlament spregovoriti o tem, kar se dogaja. Odbor Libe bi se moral s tem ukvarjati in tudi parlament v celoti bi moral sprejeti resolucijo na to temo, kajti nas eh, kot eh, poslansko skupino ELS nastala situacija zelo skrbi. Hvala. Gospod Pitela, izvolite. Gospod predsednik, sam sem seznanjen povsem drugače kot gospod Weber, vsaj glede na to, kar je povedal na koncu svojega prispevka. Vsekakor pa se socialisti strinjamo s tem, da bi o tem vprašanju razpravljali. Uh, pri odprtih vratih, tako kot smo v postopkih parlamenta že večkrat storili. Vsekakor pa bi se zauzemali za to, da se pri tem eh, ne držimo samo vsak svoje strani, ampak samih dejstev. Tega ne bomo spodkopavali. To, da se držimo dejstev, je načelo, ki bi ga vsi demokrati morali spoštovati in ob teh načeljih je treba izpostaviti tudi načelo domnevene dolžnosti gospe in gospodje več vas je prosilo za besedo ampak zdaj govorimo o dnevnem redu plenarnega zasedanja ne odbora libe zato mislim da sem dobil na podlagi zadnjih govornikov vtis da je večina za to da odbor za državljanske svoboščine prosimo da obravnava to vprašanje zato pozivam kolego Morajša, da to temo uvrsti na dnevni red naslednjega zasedanja pristojnega odbora. No, če tudi sem sama nekako preslišala, eh, da bi se vsi strinjali, eh, mislim, da je to pomembna tema, o kateri bi se morali pogovarjati tudi na konferenci predsednikov. Tudi to lahko dodatno storimo, ampak če sem prav razumel željo, ste me prosili, da naj pooblastim odbor Libe, da se ukvarja s tem vprašanjem. In to sem storil. Bomo pa nedvomno tudi v četrtek to obravnavali na konferenci predsednikov brez težav. Dobro. Torej, preden uh, se še kdo čuti užaljenega, storili bomo oboje. Torej, v četrtek bo o tem govorila konferenca predsednikov in pa odbor Libe bo to obravnaval. Dvojno gotovo bolje drži. Tako, zdaj pa dovolj v zvezi s to temo. Če želi kdo besedo v zvezi s kakim drugim vprašanjem, gospod Jurek. Najlepša hvala. No, nekaj drugačnega, ampak podobnega. Pred mesecem smo imeli na Irskem ustavni referendum in posledica tega je bila uvedba nove opredelitve družine v ustavo. Ta referendum je eh, odprl določene dvome glede volilne kampanje, financiranje kampanje ne bi bilo zaskrbljujoče. In nekatere organizacije, ki jih financira država, naj bi izključevale določene politike, katerih glasovi predstavljajo manjšino. No, smo pri dnevnem redu današnjega plenarnega zasedanja. Če želite dati predlog v zvezi z dnevnim redom, ga podajte, sicer pa to ni splošna razprava. Narušene so stave fundamentalne zasade demokratične. V tem še dešava. No, gre za temeljno vprašanje, vprašanje manjšin, ki bi morale imeti enake pravice. In gre za zelo relevantno vprašanje, ali sta obe strani imeli enako možnost spregovoriti v predvoljeni kampanji. No, danes za, dan, za današnji dan nimamo nobenih eh, predlogov za smembe dnevnega reda, za torek sem prejel predlog, da bi poročilo koferati predsta, predstavili na julijsko zasedanje in da bi na mesto tega obravnavali poročilo Landsbergis o razmerah v Rusiji, da bi to predstavili srede na torek. Gospod Guerrero Salom bo obrazložil ta predlog. Sí, gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za poročilo gospoda Koferatija. Gre za pomembno poročilo. V tem poročilu najdemo tudi kar nekaj vsebinskih točk, pri katerih se še nismo dokončno dogovorili. Obstaja možnost, da se doseže ta sporazum, če bomo imeli na voljo nekoliko več časa, če bo gospod Koferati tudi začel pogajanja s posameznimi skupinami, tako da bi sam v imenu svoje skupine prosil, da nam namenite ta čas, da predstavite razpravo in glasovanje o tem poročilu na naslednje plenarno zasedanje julija. Kdo bi želel podpreti ta predlog? Izvolite. Gospod predsednik, skupina GUE je tudi prepričana, da je vredno odložiti razpravo do julija, zato da bomo lahko posvetili še nekaj več časa razpravam o tej temi, ki je zelo pomembna, tako da mislim, da je prav, da malo počakamo. Želi kdo nasprotovati temu predlogu? Očitno ne. Potem bomo glasovali o predlogu gospoda Gerera, kdo je za. Torej, kdo je za preložitev, kdo je proti, se kdo vzdrži, predlog je sprejet. Poročilo Koferati je torej preloženo na naslednje zasedanje. Poroči, razprava o poročilu Latsbergis pa bo potekala v torek do povdne. Kar zadeva sredo, skupina EFDD predlaga poročilo, da, da bi razprava o poročilu o eh, CETIP-u razpravljali tudi, eh, nadaljevali tudi popolne, popodne. Gospod Arnot bo utemeljil ta predlog. Najlepša hvala, gospod predsednik. Razlog je zelo enostaven. V 24 urah sem, eh, me več kot tisoč ljudi z moje zelo majhne volilne note kontaktiralo z istim vprašanjem tu gre za vrsto zelo kompleksnih vprašanj, ki jih je potrebno obravnavati. Mislim, da ne moremo ustrezno obravnavati tega poročila v manj kot treh urah. Veliko prošen za besedo imamo iz naše skupine, iz vseh skupin v parlamentu, tako da je prav, da javnosti pokažemo, da nam ni vseeno in da si damo priložnost, da to poročilo bolj poglobljeno preučimo. Hvala. Najlepša hvala. Kdo bi podprl predlog gospoda Arnota? Izvolite. Očitno ne. Je kdo, ki bi želel nasprotovati? Gospod Gerero. No, no, no, ne bom ravno nasprotoval temu predlogu, ampak želim se izogniti. Ja, kar smejte se. Želim se izogniti temu, da bi v sredo odpadlo glasovanje. Če bo razprava podaljšana do popovdneva, potem bo glasovanje potekalo v četrtek. Sam sem za in skupina je za to, da si damo na voljo več časa, ampak to pomeni, da bomo morali verjetno razpravo podaljšati na naslednji dan začnemo verjetno ob devetih, ampak sam bi predlagal, da začnemo ob osmih zjutraj. Hatte, wie habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann ich ja, Herr Kollege. Kollege. Zelo uh, dobro je, da se tako spostano odzivate, gospod Arnold, pa izvolite. Mikrofon dela. Ja, brez težav lahko začnemo bolj zgodaj zjutraj. Ok, so, damo jaz. Dobro. Zdaj eh, imamo nekaj, kar je vsem skupno. Želite, da začnemo ob osmih na mesto ob devetih. Je kdo proti temu, da bi začeli prej? Oziroma bi želel to izpostaviti? Ne? Dobro. Potem naj najprej vprašam, Kdo je za predlog gospoda Gerera, ki želi, da najprej ustanemo? Kdo je proti? Mislim, da je predlog sprejet. Torej, začeli bomo ob osmih v sredo. Dan, meine Damen und Herren, haben wir. Potem, gospe in gospodje imamo še predlog skupine zelenih v zvezi z vprašanjem za ustni odgovor svetu v zvezi s eh, športom in evropskimi igrami v Bakuju. Skupina zelenih želi, da bi to razpravo zaključili z resolucijo. Gospa Lunaček bo utemeljila ta predlog. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Čez osem dni se bodo začele evropske igre v Bakuju. Od lanskega poletja so v Azerbajdžanu bili priprti skoraj vsi zagovorniki človekovih pravic. Imamo vprašanje za ustni odgovor in predvidena je razprava, nismo pa se uspeli zediniti glede resolucije. Vse ostale institucije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, Svet Evrope, eh, komisariat za človekove pravice, tudi dunja mijatović predstavnica eh, oecd vsi so podali pisne izjave o tem da pri športu ne moremo spregledati človekovih pravic zato mislim da je prav da tudi naš parlament na plenarnem zasedanju stori enako da se ne poskuša izogniti svoji odgovornosti in da se tudi pisno izrazi v obliki resolucije potrebujemo jasno sporočilo da bomo zagotovili, da bodo ljudje kot je Leila Junos, ki je bila v užjem izboru za nagrado Saharova lani eh, osvobojena in da ne bodo te igre nekako zasenčile slabih razmer na področju človekove, človekovih pravic v Azerbajdžanu. Torej, prosim, da podprete predlog za resolucijo. Hvala. Hvala. Kdo želi podpreti predlog gospe Lunaček, gospa Veržja? Hvala, gospod predsednik. Nekaj dni nas dejansko loči od začetka igr v Bakuju. Predsednik namerava ta dogodek izkoristiti kot neko vitrino, v kateri bo krasil svoj režim in zagotovo to potrebuje v Bakuju vlada avtoritarni režim. Seveda je treba, če želijo krasiti to vitrino, vse borce za človekove pravice utišati. Ne glede na to, kakšno je naše stališče glede športa in človekovih pravic in glede organizacije športnih dogodkov v takšnih režimih, je zelo pomembno, da obsodimo to, kaj se dogaja v Azerbajdžanu. Kot je rekla gospa Lunaček, močnejši smo, če nekaj izrazimo v pisni obliki. Sicer je to razprava, ki je namenjena zgolj temu, da se drugi smejijo, bi celo rekla. V odboru DRA smo bili enotni, da podpremo ta predlog, da se oblikuje resolucija, kot predlagajo zeleni. Ja, Želi kdo nasprotovati temu predlogu? Gospod Marijas. Gospod predsednik, najprej naj poudarim, da je to vprašanje obravnaval pristojni odbor, ki je predlog za resolucijo zavrnil. Večina v odboru se je strinjala, da resolucija ni potrebna. Kar pa je bolj pomembno, pred 14 dnevi smo imeli priložnost, ko smo govorili o teh vprašanjih, da bi eh, govorili tudi o Azerbajdžanu. Takrat smo imeli priložnost, da bi se posvetili tej temi, pa tega nismo storili. In tretjič, kar je tudi pomembno, čez tri tedne bo potekala razprava v svetu Evrope o tem vprašanju. Tudi tam imajo odbor, ki je obravnaval to vprašanje. Če bomo pripravili resolucijo, bomo zgolj povzročili zmedo in nekako. Eh, kalili vodo za tisto organizacijo, ki je tu res pristojna in to je svet Evrope. Mislim, da nimamo niti časa, da bi pripravili tako razpravo kot resolucijo in da bi dosegli soglasje vseh skupin, da bi lahko glasovali že zdaj. Glasovali bomo o predlogu gospe Lunoček, kdo je za resolucijo, prosim naj dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo zdrži? Predlog je zavrnjen. Prosim, preverjamo. Glasujte, prosim. Haben alle abgestimmt? Ste vsi oddali svoj glas? Še enkrat sprašujem, ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 136 glasov za, 136 glasov proti. Tja. Tja. Ja. Najlepša hvala. S tem smo sprejeli dnevni red. Problem, Jahren... To je problem, ki ga poznamo že leta. Žal, zdaj, ko je zadeva mimo, ne morem spremeniti ničesar. Gospa Lunaček, želeli ste besedo v zvezi s poslovnikom? Izvolite. Ja, želela sem samo povprašati. Slišala sem, da nekomu od liberalcev ni delovala glasovalna naprava. Ne vem, ali to drži in kako bi ta posameznik glasoval, ampak kakorkoli že, v vsakem primeru je potrebno ta glas zabeležiti, eh, če je bil za ali proti. Upam, da je bil glas za. To bomo seveda napisali v zapisnik, ampak poznate težavo pri elektronskem preverjanju oziroma poimenskem glasovanju. Eh, je vedno kdo, ki ne ustavi pravilno kartice in potem naprava ne deluje. To poznam, vem, da je to težava, ampak sam lahko zgolj ugotovim, kakšen je rezultat elektronskega glasovanja. Zato vedno več, večkrat vprašam, če ste vsi oddali svoj glas. Uh, In potem me vedno kritizirajo, češ da predolgo čakam, da hočem doseči določeno večino. E, skratka, naknadno ne morem ničesar spremeniti. Hvala. Dnevni red je torej sprijet. Zdaj pa prehajamo na prvo točko. To je poročilo Sikerski, prilagoditvena stopna za neposredna plačila za koledarsko leto 2015. Poročevalc dobi besedo. Izvolite.